konec in preden prejdemo na naslednjo točko, želim podati samo kratko obvestilo. V skladu z členom 231 odstavek 4 ni bilo zahteve, da bi popravke, ki so bili zahtevani včeraj, dali na glasovanje, zato so ti popravki potrjeni. Dobro, sedaj.